in dosegli tudi večjo preglednost in poglobljeno razpravo. Hvala lepa vsem skupaj, hvala gospa predsedojoča ter poslanke in poslanci za to plodno razpravo. Hvala gospa komisarka za vaše sodelovanje, ki mislim, da bo še nadalje plodno. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi in nadaljevali bomo na zasedanju v mesecu maju. Sedaj pa gremo naprej in sicer gre za ustno vprašanje komisiji v zvezi s prepovedjo tehnologij rudarjenja s cianidom v Evropski uniji in za tri minute dajem besedo gospodu Janu Švaderju. Sonj, kada školegak, kada se nama sod. Dragi kolegice, dragi kolegi, gospa predsedujoča, V zadnjih letih je bilo sprejeti kar nekaj pomembnih odločitev Evropski uniji v zvezi z varovanjem našega okolja. Naj povem le nekaj besed o biotski raznovrstnosti oziroma o di okvirni direktivi na področju varstva voda. To so pomembna vodila pri nadaljni prizadevanji držav članic pri pripečevanju onesnaževanja voda. Ali je to prava pot, ki naj sledimo? Vsekakor je. In naša obveznost je storiti vse, kar je v naši moči, da bi dosegli zastavljene cilje. Odgovor je torej vsekakor da. In potem se moramo vprašati tudi, kako je s temi vprašanji v rudarstvu, ali obstajajo postopki, ki pravzaprav ogrožajo naše okolje, naše vode. In žal je odgovor tudi na to, da obstajajo taki postopki za starele tehnologije, ki škodijo okolju. Vem, da je veliko kolegov in kolegic v tem parlamentu zauzetih za to, da bi se ta tehnologija prepovedala v Evropski uniji. Že pred desetimi leti smo imeli cianidno katastrofo na eh, reki Tisi, bilo je še več manjših nesreč, ki pa so bile prav tako pomembne. In zaradi tega, drage kolegice in kolegi, gre tukaj za zelo pomembno in nujno vprašanje, imamo določene informacije, ki smo jih prejeli od komisije, na podlagi katerih lahko sklepamo, da so ogrožene le tri države zaradi to vrstne tehnologije, medtem ko so te države že prepovedale rudarjenje s cianidom v Evropski uniji in to naj bo svetov zgled, ki naj mu sledijo tudi druge države članice. Res je, da se cene zlata dvigujejo, res je tudi, da se lahko začne odpirati novi rudniki in možno je tudi, da se bodo še vedno uporabljale zastarele tehnologije, ki pa neposredno ogrožajo naše okolje. Drage kolegice in kolegi, ko govorimo o varstvu naših voda, o kakovosti vode, potem si ne moremo privoščiti, da bi v bližini naših voda in po reči postavljali tovarne in rudnike z nevarno tehnologijo. In tudi vprašanje biotske raznovrstnosti je zelo resna zadeva. Če resno mislimo, da bomo vse to zaščitili, potem ne moramo po eni strani govoriti o varovanju okolja, po drugi pa dovoliti uporabo tehnologij, ki neposredno morijo živalske in rastlinske vrste. Lepo vas prosim, To vprašanje posredujte tudi svojim kolegom doma. Hvala vsem, ki ste ostali tukaj tako pozno in sodelujete v razpravi. Rad bi se zahvalil tudi vsem sodelavcem, ki žal niso mogli priti sem zaradi vulkanskega izbruha. Veliko so nam pomagali, da smo dosegli eh, kompromise, da so lahko pripadniki skupine EPP eh, sodelovali z drugimi skupinami, da smo združili svoje moči z zelenimi in da lahko še nadalje upam na vašo podporo. Upam, da boste podprli tudi rezolucijo. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Maštrum za komisijo. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, žal kolega Pibars ni mogel priti sem in zato mi je zaupal, da se lahko v njegovem imenu deležim te razprave z vami. In poskušala bom obrazložiti stališče komisije v zvezi z uporabo rudarjena s cianidom v Evropski uniji. Kot vas večina ve, smo zelo podrobno proučili te zadeve in izdali tudi študijo eh, glede na vse to, kar se je dogajalo v kraju Balamare v Romuniji. Zaključki te študije so zelo pomembni in vodili so nas tudi pri sprejemanju direktive v letu 2006 o upravljanju z nevarnimi produkti rudarjenja. In zaradi tega smo se lotili teh zadev tudi nadalje zelo resno na podlagi direktive, ki je postavila osnovne zahteve glede obvladovanja in predelovanja odpadkov pri rudarjenju. Prav tako pa so tu postavljene tudi zahteve pri izgradnji in načrtovanju novih obratov za prečiščevanje rudarskih odpadkov. Za enkrat govorimo Eh, predvsem o shranjevanju in predelavi odpadkov, vendar moramo naprej razmišljati o možnih škodljivih posledicah ob nesrečah in za vse to morajo poskrbeti pristojni organi. Jasne informacije in napotki pa so že podani v direktivi, ki sem jo preomenila. Ta zakonodaja predvideva tudi zaprtje nevarnih objektov in eh, rudnikov in istočasno eh, je vzpostavljena tudi zahteva po zelo pomembnih finančnih garancijah za obratovanje takih objektov. Oblikovali smo tudi zahteve za hranjenje umestnih produktov in končnih produktov v procesih, ki se uporabljajo v rudarjenju in eh, prav tako so podane zahteve za montažo posebne opreme, ki naj bi zagotavljala varnost hranjena škodljivih snovi. Drugih alternativ praktično zaenkrat na trgu ni. V večini evropskih deponi se uporabljajo tehnologije, ki uporabljajo tudi cianid in če bi nenadoma na hitro prepovedali uporabo cianida, bi to prizadelo tudi rudarjenje na področju drugih kovin in industrija bi lahko utrpela hude posledice. Če pa se bodo v prihodnih letih razvile alternativne tehnologije, potem bomo seveda ponovno razmislili o novih možnih ukrepih in še vedno si prizadevamo, da bi na minimum omejili tveganja zaradi rudarjenja v Evropski uniji. Pomembno pa je, da tudi države članice razmislijo o tem, ali je res nujno, da imajo odprte kope zlata in sorodne tehnologije, ki uporabljajo škodljive snovi. V skladu z omenjeno direktivo morajo države članice redno informirati komisijo o obstoječih objektih, mi pa obljubimo, da bomo vse podatke pravočasno analizirali in potem ocenili tudi učinkovitost dosedanjega pristopa. Če bomo ugotovili, da smo neučinkoviti pri svojem delovanju, bomo zadeve ponovno pretehtali in predlagali nove ukrepe. Zaradi tega moram ponovno podariti, da gre za zelo pomembne zadeve, ker gre za zelo dolgo obdobje recikliranja in če sploh ne govorimo o cianidu, je rudarjenje zlata dejavnost, ki lahko zelo škodi okolju in zaradi tega je pomembno, da omenimo, omejimo tudi pridobivanje zlata in da tudi razmislimo o realnih količinah onesnaževalcev, ki jih povzroča rudarjenje. Naprimer, zelo pomaga, če si ogledamo, eh, kakšno je tudi onesnaževanje, ki ga povzročajo sestavni deli odpadnih mobilnih telefonov in podobno. Skratka, poglejmo si zadeve nekoliko širše in razmišljajmo v tem kontekstu. Hvala lepa, sedaj pa še v imenu skupin gospod Sibr dve minuti. Jaz sem zelo vesel, da je gospa komisarka Malstrem tukaj, ampak raje bi videl, da je bi prišel sem njen kolega Potočnik, ker je to dejansko velik problem. Hotev bi povedati, da v Evropi je proizvodna pridobivanja zlata 0,3 odstotka celotnega pridobivanja na svetu. E, tu e, se, to se pridobiva v Italiji ali Romuni, Švedski in tako dalje. Ampak eh, mogoče bi bilo dobro, če opozorimo na to, da ta skvort, ki smo jo takrat eh, ustanovili, da bi raziskala nesrečo v Bajamare, eh, ugotovila, da so objekti neprimirni, da tudi eh, niso imeli dovoljenja za koncept, da tega niso nadzorovali in da tudi niso ustrezno nadzorovali eh, pridobivanja zlata. Eh, kot je komisarka pravilno ugotovila, Iz te nesreče so, so se naučili, mislim, da bi komisija morala, glede na to, da gre za zelo nevarno tehnologijo, eh, sprejeti dodatne ukrepe, kolikar jaz vem, alternativna tehnologija, ki je na trgu še ne daje rezultatov, ki bi hoteli imeti. Zato mislim, da bi morali razmisliti tudi to, da bi v, eh, več eh, investirali v raziskave, vendar moramo paziti, da zagotovimo tudi varnost objektov. Evropa je več večkrat prevzela dožnost, da se bo teh standardov držala. Eh, če jo spomnim samo na okvirno direktivo eh, v zvezi z temi zadevami. Eh, na vsak način pa je treba tu upoštevati tudi ohranitev biotske raznovrstnosti. Na vsak način pozivamo komisarja Potočnika, da na tem področju dela dalje in da nas opo, informira o tem, kaj so sprejeli. Hvala lepa. No, Hvala lepa, gospod Tabaldi. Evropski socialisti in demokrati kot skupina podpiramo prepoved tehnologije rudajanja cianidov v Evropski uniji. Gospod komisarko bi želel opozoriti, da ni dovolj, da komisija uvaja ukrepe za nazaj, kajti okoljska zaščita je zelo pomembna. V našem odboru za peticije vidimo kar nekaj primerov, kjer prihaja do onesnaženja, potem pa želite delovati. In prihodnje si moramo prizadevati za preventivo, ne za nazaj. Preprečiti moramo onesnaževanje. In to dobro kaže že nesreča, v Romuniji, v Baja Mare. Tehnologija rodarjena s cianidom je zelo nevarna in govorimo o tem ravno zato, ker imamo slabe izkušnje. V Rosi Montana imamo še večji rudnik, večjega obsega. Ta projekt pa spremljajo številne težave. Tehnologija odprtega kopa ali dnevnega kopa nekateri pravijo, ne uničujejo okolja, ampak seveda, glede na to, da je pričakovanje življenjska doba dnevnega kopa 20 let, bo to zelo močno vplivalo na izgled okolice in okolja. Skupaj z zelenimi in gujem, prosimo komisijo naj razvije in pripravi zakonodajo do leta 2011, zato da se dokončno prepove tehnologije rodanja s cianidom pri nas. Okoljsko onesnaženje se ne zaustavlja na mejah in nima smisla, da samo nekatere države prepovedo to vrstno tehnologijo in nič ne pomaga, če nimamo evropskega prepovedi. Gospod Zemopolo, za minuto in pol. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο συζητούμε. Γιατί... Hvala lepa. To je res zelo pomembno vprašanje, o katerem danes govorimo. Ja, in vemo, da je cianid lahko zelo nevaren. Komisija je rekla, da nimamo drugih alternativ, ki ne bi bile enako nevarne. V Grčiji imamo tri investicijske načrte za rudnike zlata. Eden od teh načrtov je, da naj bi prišlo do prepovedi. Torej, ta upošteva tudi prepoved tehnologije rodarjenja s cianidom. In eno, eden od teh rudnikov to že upošteva. Ampak zdaj smo sredi krize in verjetno bo prišlo do pritiskov, ki bodo ošibili okoljsko zakonodajo. Do tega že prihaja v nekaterih državah in rezultati so tragični. V Grčiji smo ogroženi zaradi rudarjenja v Bolgariji. Imamo tudi nekaj težav na obali Egejskega morja, kjer prihaja nevarnost smeri Turčije. Romunija pa je še nedavno, decembra, se je odločila, da omogoči te tehnologije rodanje na cianidom. Tako da moramo res paziti, kaj se dogaja zlasti v takih ranljivih državah kot je Grčija. Ne smemo imeti različnih ravni zaščite v različnih državah članicah, ko gre za tako nevarne odpadke. Gospod Kundis, prosim, izvolite. To je kirja proedre. V imenu moje stranke bi želel povedati naslednje. To je zelo pomembno vprašanje in zato ga je treba nujno obravnavati. Temu, tega ne smemo več odlašati in predstavljati v prihodnost. Komisija pa je bila predvsem mirna v zvezi s tem doslej. Očitno komisija še ni dala odgovorov niti na grško, grško vprašanje, niti na vprašanja drugih poslancev in poslank. V Romuniji je obstajal program za alternativno rodanjene in ta program izvajamo zdaj tudi v Grčiji. Situacija v Bolgariji je prav tako nujna in komisija se mora lotiti teh problemov z večjo vnemo. Državljani Evropske unije si želijo hitre odzive. Tudi mi delamo v to smer in naši glasovi se morajo združiti s tistimi, ki si želijo prepovedi tehnologiji rodarjenja s cianinom. Zlasti, ko gre za rabo cianida pri predelavi kovin. In podobno moramo narediti kot na Mačarskem. Dobro, hvala. Zdaj pa gospod Paška. Eh, Spoštovana gospa predsedujoča, gospa komisarka, predstavniki Evropske unije pogosto govorijo, da se zauzemamo vsi za zdravje ljudi, za varstvo okolja. Eh, zato je zelo čudno, da kar zadeva uporabo cianida, ki je izredno strupena snov, da eh, tu nismo dovolj konsekventni. Med strokovnjaki je splošno znano, da cianidi sodijo med najbolj nevarne eh, strupene snovi. Lahko eh, povzročajo eh, poškodbo kože in lahko se celo zgodi, da če ga zaužijemo, da v nekaj sekundah povzroči tudi smrt. Na vsak način vpliva negativno na zdravje eh, enkrat, vedno, kada prije do nesreče, enkrat je kriv človek, drugič narava. V celem svetu prihaja do velikih nesreč, ki so nevarne za zdravje in pa življenje ljudi. To je samo nekaj primerov iz prejšnjih let. Eh, Kolorado, eh, Južna Karolina, eh, Južna Afrika, Gvajana, Nevada, pridobivanje zlata, Montana, Kirgizistan, Kalkuta, Filipini, Bajamare v Romuniji, Tolokuma na Papua Nova Gvineja. E, to so bili primiri, Eh, kjer so plačali ceno eh, za pridobivanje zlata eh, državljani oziroma ljudje. Spoštovana komisija, končno je prišel čas, da pokažemo, kaj škodi zdravju in življenju naših ljudi in koristi samo profitu podjetij. Gospod Tamasejsko, dve minuti, izvolite trebuie să fim de acord ca interzicerea cianurii. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Moramo si biti enotni, da mora prepoved uporabe eh, tehnologij rodarjena stenita imeti prednost. Eh, v zadnjih časih smo imeli ja, več velikih nesreč in to je dokaz za to, da je to velika ogrožanje, velika nevarnost za okolje. Tu smo slišali številna vprašanja v zadevi z prakso in eh, v zvezi z pomankanjem ustreznih predpisov. Cianit je dejansko zelo nevaren, tudi kar zadeva eh, prevoz, uporabo, eh, skladiščenje, potem Če eh, neustrezno eh, shranjujejo odpadke iz rudnikov, potem se to, eh, ta nevarnost seveda še povečuje. Eh, čeprav eh, ima ta tehnologija tudi eh, pozitivne strani. V leta 2005 so se poslanci zedinili za direktivo o rodarstvu, ampak ta direktiva ni učinkovita glede zaradi lobija v rodarstvu. Vzhodnoevropske države nočejo biti odgovorne za to, e, pa se odločajo, da bodo reciklirale opoščene rudnike. Pomislite samo na to, da sploh ne govorimo o e, emisijah cianida v zrak. Jaz bi hotel dati en primer. E, Če bodo ponovno odprli rudnik v Montani, potem bodo vsak dan eh, 400 kil eh, tianida eh, emitirali v zrak. To pomeni, da nimamo evropske zakonodaje, ki bi zagotavljala kakovost zraka kljub tem emisijam. Eh, kar zadeva prihodne generacije, imamo obveznost, da prepovemo uporabo cianida. Hvala lepa, zdaj pa drugi govorniki, prva gospa Rojtova. Najlepša hvala, spoštovani kolegi, v času, eh, ko eh, je deset let eh, minilo od zadnje velike katastrofe eh, zaradi uporabe cianida, pa smo dobili resolucijo, eh, ki naj bi dosegla, da se v celotni Evropi prepove uporaba tehnologij rodarjena za cianidom. Cianid te tehnologije obremenjuje okolje in ta stropena snov eh, kontaminira široka območja okoli rudnika. E, pridobi pa se iz naprimer pol tone rude samo en gram zlata. Morali bi najti e, nove tehnike, nove alternativne tehnike, sicer že obstajajo, ampak so nekoliko dražje. Prosim, podprite nas v našem zahtevi. Moramo uvesti prepoved e, za tehnologije rudarjenja s cianidom. In nihče ne bi smel podpirati projektov, ki uporabljajo cijani tudi v tretjih državah. E, Češka republika, Nemčija in Mačarska so to že prepovedale. Zdi se mi, da je nujno potrebno, da se zahteva od rudni, rudarskih podjetij, da eh, zavarujejo eh, svoje delovanje in da eh, zavarujejo eh, stroške ponovne obnove v primeru kakršnih koli eh, katastrof. To, moremo, to smo dolžni eh, storiti za naše prihodne generacije. Hvala. Gospa Rojtova, gospod Arsenic, dve minuti. Hvala lepa, spoštovani kolegi po Černobilu smo vsi razumeli, da obstaja jedrsko tveganje. Leta 2000 pa smo imeli drugo najresnejšo katastrofo v Evropi ali celo na svetu in tu gre za nesrečo v kraju Bajamare v Romuniji. Danes govorimo prav o tem. Na 100 tisoč, več kot 100 tisoč kubičnih metrov cija nidomo nesnažene vode je povzročilo največjo ekološko nesrečo v Evropi v tistem času. Prizadelo je Romunijo, Bolgarijo in ni bilo več pitne vode. Prekinila se je tudi prehramena verida. O 130 tisočih mrtvih ribah je bilo govora in veliko ljudi se je zastrupilo, celo otroci, zato ker so jedli onesnažene ribe. Ribe, ki so se zastrupile in tu gre za to, da je treba prepovedati tehnologije rudarjenja s cianidom v vseh državah članicah. Nekaj podobnega se že dogaja na finskem, Grčiji, na slovaškem, na mačarskem in tudi na češkem, mačarski in nemčiji imamo podobno prepoved s podzakonskimi akti. Spoštovane kolegice in kolegi. Govorili smo tudi o delovnih mestih, ampak ne moremo imeti tukaj in delovnih mest in čistega okolja. Gledati moramo na dolgoročne posledice. Vsaka aktivnost je dobra, gospodarska dejavnost dobra, če ne škodi okolju in javnemu zdravju. Spoštovana komisarka Malmström, Upam, da ste sposobni zagotoviti to, da bo prišlo do zakonodaje, ki bo dovolj trdna, da se prepreči še en primer Baja Mare na Finskem, v Grčiji, v Romuniji. Nam lahko to zagotovite? Tudi gospod Dali je podal zaveze pred dvema mesecema in upamo, da bo spoštoval svoje zaveze in obveznosti, ki jih je prevzel. Tako da prosimo za takošno prepoved tehnologije rodanja na ceni do Evropske unije. Hvala, gospod Tatarela, dve minuti. Predre, kirje Pitrope, kirje Pitrope. O hrišoš. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Spoštovana komisarka, spoštovane poslanke in poslanci. Zlato ne bo kar izginilo. Ampak pomembno je, katera tehnologija se uporablja za rodarjenje zlata, za pridobivanje zlata. O tem moramo govoriti. Če bomo vlagali v rudnike zlata, moramo zagotoviti, da ne bo prišlo do negativnih posledic. Cijanit, težke kovine, strupene snovi, tega ne sme biti. In veliko krat ostajajo na območjih, kjer je prišlo do rodarjenja zlata. In to je pomembno ne samo za zadevne države članice, ampak tudi za druge države ki jih to lahko prizadene, ki jih recimo mejijo ali skozi katere tečejo pomembne reke. Ta direktiva omenja odgovornosti. Ampak pri vprašanju odgovornosti se pojavljajo določene luknje. Načelo nasnaževalec plača se v tej direktivi ne spoštuje v celoti. Zlasti, ko gre za to, da so gospodarski subjekti locirani izven Evropske unije, če imajo sedež izven EU. Načelo onesnaževalec plača je treba vedno spoštovati in uporabljati. Poleg tega pa potrebujemo zavarovanja za primere nesreč in ta zavarovanja naj bi veljala toliko časa, kolikor se te snovi zadržijo v okolju. Zato menim, da je potrebna popolna prepoved tehnologij rudarjenja s cianidom. Na ta način bi podjetja morala najti metode, ki manj onesnažujejo okolje, zato da izvajo svoje dejavnosti rudarjenja. Mislim, da je bila to dobra spodbuda za nje. Na. Hvala lepa, sedaj pa je na vrsti gospod Bržezina. Vážená pani predsedajúci, kolegyne... Spoštovana gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Jaz sem se odločil, da bom govoril o tej temi, zato ker natančno poznam, eh, kakšna je situacija na češkem z temi rudniki. Eh, s pridobivanje zlata za cianidom v sredi 90-ih let pa se je pokazalo, eh, kakšen je učinek, negativen učinek na okolje. Eh, takrat so eh, predelovali zelo veliko, velike količine in uporabljali velike količine cianida. Potem je bil seveda velik problem odstranjevanje eh, teh snovi. Eh, ugotovili so, da ta tehnologija zelo negativno vpliva na okolje. Eh, videli so tudi, da se v mineralih te strupene zadeve potem zelo dosti krat uh, eh, uh, eh, kažejo. Jaz sem. Uh, bil za pridobivanje e, mineralov, vendar sem se zauzemal za uveljavljanje novih tehnologij. Jaz sem vesel, da na češkem nam je uspelo eh, z novelacijo zakona o rodarstvu doseči, da se je to metodo prepovedalo. Eh, glede na velika tveganja pa bi bilo dobro, da se uporabo te tehnologije ne prepove samo v Evropski uniji, temveč po vsem svetu. Kaj ti predvsem v državah tretjega sveta eh, je uporaba teh tehnologij zelo visoka. Gospa komisarka, ali ste previčani? da bodo nove tehnologije, nove možnosti separacije se dovolj upoštevale. Na eno pol minuto. Gospod Mesaroš, minuto in pol rade by som sa chcel poďakovať inici... Chvála, gospod, pred, gospa predsedujúča, hotel, hotel by sa eh, zahvaliti da govorimo o tej temi. Eh, gospod eh, Adar je se s tem predvsem ukvarjal in hotel bi predvsem podpreti te ukrepe, te predloge, ki pa naj bi veljali za celotno Evropsko unijo, da se ne bi ponovile te eh, eh, katastrofe, kot je bila katastrofa v Bajamare. Ehm, takrat je so strupi prišli tudi v eh, vodotoke, eh, ta problem smo imeli tudi na mačarskem, v reko Tiso. Če je kdo to kdaj videl, potem se bo zagotovo zauzel za to, da se te, to ne zgodi nikoli več. Moja država, Slovaška, je zelo prizadeta zaradi katastrofe, zato ker je to bilo v bližini naše meje. Pri nas na Slovaškem eh, pa obstaja nevarnost, da bodo odprli odprli nove rudnike zlata in tu se bojimo, da bodo uporabili tudi tehnologijo rudarjenja z cianidom. Tega ne bi smeli dovoliti in to tudi ni bilateralno vprašanje dveh držav članic Evropske unije. Jaz upam, da bo komisija malo bolj odločno nastopila eh, kot je do sedaj.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 ta debata pravzaprav že dolgo traja, ampak sedaj se osredotočamo na nevarne snovi in potem se spet sprašujemo, kakšne pa so opcije, kaj je, naprimer, z jedrsko energijo in podobno. Ampak razprava je pravzaprav podobna kot pri jedrski energiji. Ne gre kar tako popreko, kar vsega prepovedati, poskrbeti je treba za varnostne ukrepe. In eh, ne moremo biti odvisni od drugih, moramo imeti tudi lastne vire že zgodovina nas uči, da ne moremo kar tako prepovedovati zadev. Res je, imeli smo hude nesreče v preteklosti in to je tudi zgodovinsko dejstvo. In eh, dejstvo je tudi, da farmacevtska industrija proizvaja zdravila in vitamine prav tako iz škodljivih snovi včasih. In ne moremo razmišljati samo o eni plati zadev, ne da bi upoštevali tudi drugo. Treba je pogledati, kakšna je sodobna tehnologija in če ne poznamo boljših in novejših tehnologij, potem se pač zaenkrat še ne moramo odločiti o tem. Vendar je res, da se tudi te zastarele oblike tehnologije ne uporabljajo prav pogosto. Sam poznam samo ta romunski primer. In vendar se veliko krat zgodi, da se take industrije še nadalje uporabljajo ravno v državah, ki so že tako prizadete slabo možnostjo zaposlovanja, kjer je prebivalstvo večinoma nižje izobraženo in zato moramo zadeve gledati tudi v širšem evropskem kontekstu. Pogledati moramo vedno tudi posledice ukrepov, ki jih predlagamo in na to mora pomisliti tudi komisija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 E, očitno je, da ta zadeva nikogar ni pustila neprizadetega. Pa ne glede na to, če se naša mnenja razhajajo, mi se moramo prvenstveno truditi da razvijamo tehnologije, ki ne škodijo okolju, pomeni pa to tudi dejstvo, da moramo širše osveščati našo javnost, da bodo tudi naši državljani vedeli, da jim je to upred in da ne gre samo za varovanje ožjih interesov določenih ljudi ali določenih strok ali panog industrije. Res pa je tudi to, da imamo vedno več težav za starelo industrijo za starelimi tehnologijami, naprimer v farmacevtski in kemijski industriji, kot vidimo tudi v rudarstvu, vendar potrebujemo določene proizvode in te proizvode proizvajajo stroke in industrije, ki žal morajo uporabljati tudi škodljive snovi. Zato je morda pametno, da začnemo za spremembo zadeve obravnavati vnaprej ex ante in ne samo da jamramo za nazaj. Treba je razmišljati o razvoju, o tem, da iznajdemo nove sodobne tehnologije, ki bodo manj škodljive in ne moremo kar tako skakati iz ene skrajnosti v drugo. Hvala lepa za vašo pozornost. Naslednja je gospa Esaja. Hvala. Strinjam se, da Ne smemo imeli, imeti takih eh, dnevnih kopov, ki bi povzročili to vrstne neseče kot v Bajamare pred desetimi leti. Pri nas imamo največji rudnik v Evropi, 5000 kg zlata pridelamo na leto. Zdaj pa imamo znanstvena dejstva, da se zlato ne raztaplja v nobeni drugi tekočini, razen v cianidu. In ostanki cianida se lahko uničijo po sami pro proceduri v vodi in lahko pride do očiščenja. Take tehnologije obstajajo in taka tehnologija, uporaba te tehnologije bi bila bolj prijazna naravi, ampak se še ne uporablja za rudnike zlata. Uporabilo se je to prvič na finskem v rudnikih niklja. Mikropurifikacija ostankov cianida daje dobre rezultate in toplo priporočam, da gremo naprej v tej smeri. Zato podpiram prepoved tehnologij rodarjena s cianidom, ne sicer popolno prepoved, ampak moramo te, tesno spremljati, kakšne so posledice tovrstnega rodarjenja. Hvala. Hvala lepa, gospod Preda. Minuto in pol je zdaj na vrsti. Najlepša hvala. Po mojem mnenju je popolna prepoved uporabe eh, cianidov v proizvodni nekaj nerazumnega v tem trenutku. Imamo sicer že različne ukrepe na ravni Evropske unije, ki so bili preomenjeni in ki zaenkrat niso dosegli nič drugega, kot da zaostrujejo razna vprašanja brezposelnosti in zapiranje industrije v že tako ogroženih območjih. Zato moramo razmišljati o drugih rešitvah, ne samo o najstrožjem izvajanju najstrožjih božjih prepovedi in zakonov. Omenili smo že to škodljivo zastarelo tehnologijo, ki se uporablja že več kot sto let, ampak res pa je tudi, da se marsikje uporablja prav tako dolgo, brez kakršnih koli nesreč. Torej moramo poskrbeti za zaščito, da do nesreč ne pride. Zato pa potrebujemo. In večina zlata, pridobljena ga v teh zadnjih stoletjih, je bila pridobljena natančno s to tehnologijo. Vendar je lahko možno z varnostnimi ukrepi poskrbeti za bistveno zmanjšanje nevarnosti za človeka in okolje. Zato predlagam, da razmišljamo drugače, da ne govorimo samo o prepovedih, bolje je govoriti o načinih nadzorovanja, preprečevanja, zaščite in varnosti. In naši zakonodajalci bi morali razmišljati bolj o preprečevanju kot o sami prepovedi. Če pa bomo iznašli nove alternativne tehnologije, pa bodo seveda možne tudi nove rešitve. Najlepša hvala. Zdaj pa Catch the Eye in na začetku Čaba Sogor. Izvolite. A cianidot használó bányászati projektek engedélyezése van. Hvala lepa. Prepoved tehnologiji rodarjenja cianina v Evropski uniji, ki predstavlja zelo občutljivo vprašanje v številnih državah članicah, je tako, da moramo paziti, da ne bomo talci političnih razprav. Upoštevati moramo mnenja strokovnjakov. Če obstaja resna nevarnost onesnaženja, je glavni cilj zaščititi naše državljane in njihove interese. Sama učinkovitost ni dovolj za to, da se upraviči uporaba teh tehnologij. Državljani imajo pravico do zdravega okolja o tem govori člen 37 listine o temeljnih pravicah. Če je zdravje državljanov ogroženo, potem politična razprava nima nobenega smisla in organi morajo ukrepati. V nekaterih državah članicah pa je ta tehnologija dovoljena, nekatere so jo že prepoved, prepovedale, zato je potrebno partnerstvo med nami in komisijo in komisija mora pripraviti stališče v zvezi s tem, zato da se prepreči potencijalna nevarnost za zdrave ljudi. Hvala lepa, gospod Takolajsnik. Izvolite. Kedoksija, herra Puhemies. Tolta... Hvala lepa. Sam prihajam z severnega dela zlatega območja Sfinske, zato moram spregovoriti na to temo. Tako kot gospod Esaja, ki je v svoji prispevku dobro predstavil stvari, se na finskem cianid uporablja za raztapljanje cianida oziroma zlata. V rudniku, ki je bil že omenjen, se proizvede do 5000 kg zlata na leto, pa ni bilo nikoli večjih težav, zato ker imamo sodobne procese, zaprti kop in tehnologija je najsodobnejša, kar jo je dobiti na trgu. In zato menim, da moramo imeti izmenjavo dobrih praks v Evropski uniji. Še en problem predstavljajo mikrobi, ki se zdaj uporabljajo in to je okolju prijazna metoda za rudarjenje. Na tem področju mora biti več sodelovanja v Evropi, tako da bomo lahko upoštevali okolje in da bo okolje trajnostno. Gospod Poselj, izvolite. Gospod predsedojoči, eh, kolega Bžezina, meša, mesa, rožin Rojtova so me prepričali. Napisali so, da v državi, kjer so preživeli komunistična Čehoslovaška, so izkoriščali eh, rudnike in niso upoštevali nobenih predpisov. Danes pa se zavzemajo za zaščito okolja in za enotne evropske standarde. Jaz mislim, da nekaj takega rabimo v celi Evropi. Moramo si biti na jasno odraslem, da moramo razviti nove tehnologije. Zakaj ne bi uporabljali novih tehnologij, ampak seveda jih je treba najprej tudi razviti. Potrebno je čist jasno povedati, če ne bomo previdni, bomo stvari uničili in prihodne generacije nas bodo preklele zaradi tega. Dejansko gre tu za dolgoročne zadeve in odločilna po mojem mnenju je, da imamo enotne evropske standarde, e, reke tečejo prek meja in cianit je nevarnost za okolje, ki prav tako ne pozna meja. Hvala lepa. Gospa Basesko je naslednja. Izvolite. Președinte, sunt de acord că la nivelul Uniunii Europene trebuie luate... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se, da je treba na ravni Evropske unije sprejeti vse ukrepe, s katerimi se zmanjša tveganje izpustov, ki vsebujajo toksične snovi. Vendar To ne more biti edini možni način in popolna prepoved, prav gotovo ni sedaj edina možna rešitev. Treba je razmišljati tudi o interesih, zakaj sploh imamo rudarstvo in zakaj potrebujemo te produkte. In če pogledamo, poznamo tri nesreče. Eno v Romuniji, ki je bila že omenjena, drugo v Španiji in tretjo na švedskem. Razlogi so bili pravzaprav prav podobni, šlo je za nesreče, eh, pri katerih je popustila zaščita toksičnih odpadkov. In zato moramo poiskati neke nove rešitve. Zaenkrat, ko smo slišali, ne obstaja tehnologija rudarjenja zlata, ki ne bi uporabljala cianida mogoče bi sicer našli neke novejše tehnologije, vendar bi te bile odločno predlage, predrage. Torej pomeni, da moramo o tem razmišljati celovito in vključiti tudi socialne vidike možne prepovedi. Drage kolegice in kolegi, kot je kolega Takola rekel, je tehnika uporabe cianida običajna metoda, ampak slišali smo, da je zelo nevarna. In e, nesreča, o kateri je kolegica Basesko ravno govorila, je onesnačila Donavo. To smo bili zelo e, žalostni, zelo e, osupli. Seveda, če zdaj treba postaviti vprašanje, kaj lahko tu naredimo. Evropska unija ima zelo majhne zmogljivosti v pridobivanju zlata. V vsem svetu bi bilo treba razmišljati o novih tehnologijah. Jaz vem, da obstajajo nove možnosti. Nemčija razvija nove tehnologije, ki pomagajo, da se izognemo cianidu v prihodne. Vendar moramo te tehnologije spraviti na trg. Morajo biti eh, poceni se pravi ne predrage. Mi moramo se zauzeti za to, da bomo eh, te stvari uvedli v korist našega gospodarstva in pa našega varstva okolja. Tudi jaz se zahvaljujem. E, gospod Mikolašik, prosim. Dakujem pekne, pan predsedajoči. Prisrčna hvala, gospod predsedujoči. Eh, spoštovana gospa komisarka, drage kolegice in kolegi tehnologija rodarjanja s cianidom je zelo škodljiva za okolje in ogroža tudi človeška življenja in predvsem pa človeško zdravje. Metode uporabe cianida so v nekaterih državah prepovedane, vendar če so onesnažene reke, tu ni nobenih meja nesreča Bajamare v Romuniji, v Romuniji je vplivala tudi na druge države. Onestažila je celo reke v, eh, na Češkem. Ke, čeprav smo bili zelo daleč od uh, izvira katastrofe. Uh, zato mislim, da bi morali v Evropski uniji te metode prepovedati. Prepričan sem, da bomo s tem naredili veliko korist okolju in pa e, ljudem. Nujno potrebno je pa imeti enotno zakonodajo na evropski ravni. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem, gospod Matula. Ar o substanță chimică scăpată de sub control. Govorimo o kemičnih substancah, ki niso dovolj nadzorovane in ki zaradi tega uhajajo v okolje, kjer povzročajo hude težave. Ampak gre pravzaprav za deset milijonov kemijskih snovi, ki jih redno uporabljamo in na milijarde možnih nevarnih situacij, ne samo v Evropski uniji. Intuicija ni je med njimi, vsekakor. In lahko vam rečem, da imamo v zvezi s tem velik eh, problem v svetovnem merilu, namreč eh, veliko industrij uporablja sorodne nevarne snovi, kar 18 odstotkov v vsem svetu bi lahko rekli. In vendar ne moremo vsega, kar prepovedati, obstajajo tudi veliko bolj toksične snovi od cianida in veliko jih uhaja v vodo, uničuje tam življenje in posredno trajno vpliva na okolje in zdravje človeka. In zaradi tega eh, poznamo tudi veliko eh, področji, ki so povsem izsušena in uničena zaradi izpustov v preteklosti, ne samo cianida, tudi drugih škodljivih snovi. Romunija kot evropska država je tudi za boljša pravila, za večje varovanje okolja, ampak storimo to razumno. Da, hvala sedaj pa gospod Unguranu. Hvala lepa gospod predsedujoči. Mislim, da je vsem dožen spoštovanje ta razprava popolnoma zgrešena. Naj vas spomnim, da gre tukaj za zelo nenavadno vprašanje. Govorimo o neki nesreči, ki se je zgodila pred desetimi leti. Zakaj smo bili deset let tiho? Zakaj ravno zdaj razpravljamo o tem? In če bomo naprej delali po tem vzorcu, potem bi morali pravzaprav naprej prepovedati čisto vse, kar je lahko povezano z neko nesrečo v preteklosti. Ta zadeva se mi zdi povsem neutemeljena in mislim, da uporablja v bistvu okoljevarstveno vprašanje samo kot neke vrste paravan, kot kamuflažo eh, in da gre bolj za neko modno vprašanje, o katerem je dobro govoriti danes, ali pa gre za neko navadno neuspešno zaroto politične narave. Hvala lepa. Še kdo? Preden dam besedo gospe komisarki, gospod Poselt. Kot klapis na kratko bi hotel pojasniti. Mogoče kolega ni čist prav razumev. Jaz Bajamare zelo, zelo dobro poznam. In vem, da to ni v bivši eh, čehoslovaški ki, tu je bila ena napaka. E, torej, jaz sem se skliceval samo na izjave kolegov Bžežina in Rojtova. E, in oni so govorili o svojih rodikih. Torej, moram že povedati, da jaz poznam zemljepis e, naše Evrope. So, now, no, sedaj pa gospa komisarka, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi za to zelo zanimivo razpravo. Zagotovila bom, da bo gospod Potočik dobil vse ustrezne informacije iz te razprave. Vem, da gre za zelo nevarne strupene snovi, ampak naj vam zagotovim, komisija se je iz hude nesreče pred desetimi leti v Ajamare veliko naučila. In res je, da že imamo veliko različnih zahtev, omejitev, prepovedi in zahtev, s katerimi se trudimo čim bolj preprečiti škodljivo delovanje raznorodnih industrij na okolje in na človekovo zdravje. In res je, da tudi hočemo preprečiti v bodočem času sorodne nesreče, nesreče s hudimi daljnosežnimi vplivi. In zato smo tudi v tej luči slišali omenjati to predhodno nesrečo. Pomembno je, da te zadeve uredimo, ker do večine nesreč ali podobnih dogodkov, škodljivih za okolje, je prišlo zaradi pomankanja ustreznih predpisov, zaradi tega, ker nimamo poenotenih pravil, predvsem, kadar gre za odpadke, ki so produkt nekega industrijskega procesa in jasno pa je, da tudi potrebujemo metalurško industrijo, potrebujemo rudnike in zato hvala za to zelo zanimivo razpravo. Gospod Potočnik bo o tem ustrezno obveščen in nanj lahko naslovite tudi dodatne vprašanja. Naj vam zagotovim tudi to, da komisija te zadeve jemlje zelo resno in veseli me pravzaprav, da ste tudi vi tako zagreti za to vprašanje, ker mislim, da bomo v sodelovanju lahko skupno dosegli dobre rezultate. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Razprava je s tem zaključena. Glasovali pa bomo v mesecu maju in s tem zaključujem tudi to zasedanje. Želim vam varno pot domov in upam, da nas ne bo spet zmotil kak vulkan ali kaj drugega. Hvala vsem.